predaj in sicer obravnava nekršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zopr človečnost, tudi genocidu. To je naslov poročila. Najprej bo imel besedo poročevalec gospod Preda, 4 minute imate na voljo. Obenem pozdravljam gospod Mogherini. Incident, je vrai, comment, c'est pas l'exprimer, mais c'est... Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi izrazil svoje zadovoljstvo, da smo le prišli do konca obravnave tega poročila in sicer, da bi morali na ravni Evropske unije obravnavati kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in pri hudodelstvih zopr človečnost tudi genocidu. ELS je kot politična skupina predlagala to poročilo in zelo jasno smo se želeli to zapisati tudi v besedilo. Zadnja resolucija Evropskega parlamenta glede mednarodnega kazenskega sodišča, je bilo oblikovano pred šestimi leti. Mislim, da moramo to posodobiti. Kontekst nam narekuje, da upoštevamo tudi dejstvo, da je sodišče postale vedno pomembnejše v mednarodnem kontekstu in ne smemo spodbijati njegove uloge. Naj spomnim tudi na sodelovanje z Afriško unijo. Sodišče sicer nas je kritiziralo zaradi slabega upoštevanja pogodbe iz Rima. Zamisel v poročilu je to, da je Evropska služba za zunanje delovanje oceni delo v zadnjih letih, zato da bi lahko spodbujali najboljše prakse tudi v tretjih državah na tem področju, torej ko gre za branje človekovih pravic. Akcijski načrt iz leta 2011 je zastarel, vendar pa ga je treba zaposobiti in pa izvajati. Po udaril bi tudi evropski okvir v nekakšnem prehodnem obdobju. Pa še nekaj, na kar sem želel upozoriti v tem poročilu. Preventiva, preprečevanje. Potrebujemo ustrezne instrumente za obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih oddelstvih in oddelstvih za obračunavanje tudi genocidu. In Evropska služba za zunanje delovanje mora vložiti ustrezen trud v to, da ugotovi, v katerih primerih je treba ukrepati. Treba je torej razviti nekakšen sistem opredelitev in ob opredelitev teh situacij prejiti tudi k delovanju. Sodelovati moramo tudi za mednarodnimi partnerji in zauzemati trdno stališče v bilateralnih odnosih z relevantnimi državami. Uporabiti moramo vse diplomatske instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da se soočimo s to vrstnimi hudodelstvi. Tretji del poročila se osredotoča na nekaznovanost oseb, ki niso države. Naprimer, primer ISIS-a kot teroristične organizacije. Skrajni čas je že, da se Evropska unija loti tudi tega vprašanja. Dve možnosti imamo na voljo. Ali bomo te ljudi preganjali pred sodiščem ali pa bomo spostavili še posebno mednarodno sodišče za Irak in Sirijo. Moramo začeti resno razmišljati o teh dveh možnostih, o teh dveh alternativah, saj vsekakor to je treba rešiti. Seveda si, bi si želel, da tega ne bi bilo treba reševati na tak način. Rusija je stalna članica Varnostnega sveta Združenega naroda in obenem podpira sirski režim, vendar nas to ne sme ustaviti pri naših ukrepih. Isti še vedno je odgovoren za hudododelstva zopr človečnost. Evropska unija mora prevzeti bolj prominentno ulogo pri boju proti nekaznovanosti ISIS-a. Nekatere države, Združena država Belgija in pa Združeno kraljestvo že delajo v smer doseganja teh ciljev. Moramo obsoditi te rablje, obenem pa ne smemo ogroziti tudi političnega in gospodarskega sistema relevantnih držav najprej moramo ravnati v tistih držav, ki so najbolj ogrožene zaradi terorizma in so tudi zipke terorizma, pa tudi v Evropski uniji se moramo s tem soočati, saj je Evropska unija tudi tarča takih dejavnosti. Nikoli ne bomo mogli rešiti situacije, če bodo borci ISIS-a še naprej na prostosti podpreti moramo torej eh, ulogo mednarodnega sodišča, ukrepiti ukrepe tako pri nas kot v tretjih državah. Evropska unija mora temu prilagoditi svojo politiko in zahvaljujem se vsem za sodelovanje. Žal mi je, da nismo mogli organizirati razprave. Tega žal niso podprli. Kratka predstavitev je torej vse, kar nam je uspelo doseči pri tem vprašanju. Najlepša hvala. Hvala. E, sedaj bomo ostali skupaj do konca zasedanja. Hvala vsem, ki ste še tu danes. Kot veste, bomo imeli sedaj postopek pritegnite pozornost predsednika. Mišljeno je bilo, da bo le pet minut, vendar imamo enajst govorcev in rad bi dal vsem priložnost, da spregovorijo, zlasti v luči dejstva, da je naš poročevalec eh, želel imeti širšo razpravo. Prosil bi vas vse, da se držite dodeljenega časa. Najprej gospod Pospišil, izvolite. Velmi rád, že jsem dostal k tomuto bodu slovo, proto... Hvala. Veseli me, da lahko govorim o tej res zelo pomembni temi in čestitam gospodu Pleđu za njegovo poročilo. Moramo preprečevati vojne zločine in moramo vedeti, kako evropske institucije delujejo, če pride do potencialnega konflikta, ki grozi svetu. To je zelo pomembno. In mislim, da mora imeti zelo jasen postopek glede tega, kako zgodaj prepoznati in se zgodaj spopasti s takšnimi situacijami. Komisija bi morala storiti kaj glede tega. Omenja se že bela knjiga. To bi podprl, podprl bi to poročilo še iz enega razloga. Omenjali ste rimski statut ICC. Zelo, zelo mi je žal, da nimamo več držav, ki bi ratificirale to konvencijo. To me zelo moti. Mislim, da bi morali storiti vse, kar lahko, zato da bi spodbudili naše partnerje, da uh, resno zamejo to institucijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Pospišil. Julie Ward, izvolite. Uh, thank you, Hvala lepa. Gospod predsedoče, hvala kolegom, ki so delali na tem poročilu. EU mora sprejeti močnejši pristop glede tega, zlasti v času poslabšanja človeških eh, pravic po svetu. Veliko pomembnih tem je vključenih v to poročilo. Mislim, da moramo spodbuditi tudi obravnava vprašanje žensk in deklic v konfliktih. Ne smemo pozabiti eh, vloge žrtev in tistih, ki so preživeli potem, ko imamo spravo. Njihova pričevanja so zelo pomembna. Sama sem se sestala na Zahodnem Balkanu z ženskami, ki so preživele spolno nasilje zlasti na Kosovo, ženske, ki so tam trpele in še leta kasneje čake na to, da se jim prizna njihov status in voditelji Kosova morajo zagotoviti to podporo tem ženskam. Veliko žensk je eh, bilo uh, poškodovanih, posiljenih v vojnah in njihov glas je treba slišati. Ward, ja, Hvala lepa. Prosil bi, prosim, da se držite ene minute. Gospod Marijas, izvolite. Hvala lepa. Genocid. Uh, uh, hudodelstvo za prešlovečnost. To so stvari, za katere se moramo takoj boriti, moramo jih jasno kaznovati in odgovorni morajo biti preganjani. Moramo imeti seveda tudi preventivno politiko, zato bi preprečili takšne zločine in moramo tudi dati zgled. Odgovorni, ko vidijo, kaj se dogaja v preteklosti, eh, tega ne jemljajo resno, če v preteklosti nekdo ni bil kaznovan za to. V preteklosti recimo Nemčija ne želi dati očkodnine eh, Grči, do katere ima pravico na podlagi pariškega sporazuma iz leta 1946. Torej, gre za vojno očkodnino, ne želi dati očkodnine eh, družinam žrtev, ki so umrle zaradi uh, nemške okupacije. Nemčija mora dati to, kar mora Grči. To je sporočilo, ki ga moramo jasno povedati. Pimenta Lopes, vrzo. Hvala. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos fortemente empenhados em denunciar e pôr termo à impunidade de todo e qualquer crime contra a humanidade. Mi se zelo borimo proti uh, nekaznovanosti, govori Pimenta Lopes, ko gre za kršitev človekovih pravic. Ne smejo biti cinični in hipokritični, kot je to poročilo, ki govori, da so nekatere države krive ali niso pač glede njihove geopolitične strategije. Omenjajo se ZDA, Saudska Arabija, Izrael, oziroma teh držav se ne omenja, zato, uh, ker se jih pač ne, kljub temu, da so te države zabeležile grozljiva grozodejstva v zadnjih desetletjih in so ogrozile suverenost določenih držav in ljudje na to, kar pozabijo. Ljudje so pozabili na bombardiranje Srbije in Bosne hvala da ste se držali svojega časovnega eh, svojega svojega časovnega obdobja modrih kartonov ne moremo spremljati v tem postopku sedaj pa gospa barbara ropret Hvala, gospod predsedujoči. Z celega sveta vsak dan dobivamo slike grozljivih zločinov proti človeštvu. Evropska unija mora še naprej preprečevati to vrstna dejanja in preganjati storilce, med drugim tudi s pomočjo mednarodnega kazenskega sodišča. Vsaka država članica mora skladno z mednarodnim pravom preiskovati vojne zločine. Jasno moramo povedati, kje se vojni zločini dogajajo. Pred nedavnim smo v parlamentu to storili, kar zadeva Jemen. Ampak povedati moramo tudi, kdo je za zločine odgovoren. Žal nismo dosegli večine za to, da bi zločinske vodje koalicije, ki jo vodi Saudska Arabija, dejansko obsodili v tem poročilu parlament ponovno uh, zahteva od vas, gospa Mogherini, da se domnevne storilce eh, kršitev mednarodnega prava poimensko navede. Hvala lepa. Hvala, gospod Georgios Epitideos. Hvala, gospod Georgios Epitideos. Prav tako. Hvala. Ne glede na to, da smo sedaj v 21. stoletju, smo priča vojnim hudodelstvom, hudodelstvom za prečloveštvo, genocidom. Etika je nekaj, kar se ne upošteva, vzpostavlja se teror. Eh, in priča smo številnim genocidom, ki še vedno potekajo s kemičnim orožjem, potem recimo Boko Haram, ISIS, ta dva primera gibanj, ki nista pod nadzorom neke države. Za nadzor bi potrebovala mednarodna skupnost nekošno strategijo in morali bi prevesti pred sodiščem kaznovati do zelo odgovorne. Vendar, da bi to storili, bi to pomenilo, da bi morali vsi odgovorni biti kaznovani, ne le nekateri, ki bi jih poljubno izbrali. Absent. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla poděkovat eh, kolegu. Hvala. Hvala kolegu Predi. Govori eh, poslanka Šodrova. Naj povem, da je ta vikend eh, serska vlada zagr, zavrnila poročilo uh, glede napada z kemičnim rožnjem, v katerem je umrlo 80 oseb zaradi zastrupitve sarinom. Serski ministrstvo za zonanje zadeve to poročilo ni rodostojno. In tudi Rusija je dejala, da gre za zmanipulirano poročilo, rada bi obsodila takšne izjave, kajti takšno neutralno eh, poročilo je nekaj, česar Rusija ne more preprosto ignorirati. Prišlo je do uporabe sarina in sedaj bi o tem moralo odločati sodišče etnične in verske manjšine so še prav posebej izpostavljene v vojnah in mi ne moremo biti tiho. Šaba Šogor. Šaba šo, Šogor, izvolite. Sajno šaborusi emberiesség elleni bűncselekmények ma is világszerte. Vojna hododelstva in hododelstva za prešlovečnost se še vedno dogaja po vsem svetu. In dolgoročni mer je tisto, kar bi si mi želeli in to je tudi to, kar smo dosegli v evropskih integracijah, vendar s tem uh, smo dosegli to, da se težko predstavljamo, kakšno, kakšno grozo lahko vojne uh, ustvari v družbah. Dejstvo je, da moramo ugotoviti, kdo je odgovoren za grozodejstvo in ga privesti pred sodišče in tudi na ta način preprečevati prihodnje hudodelstvo. Zgodovina kaže, brez uporabe vaške sile ne moremo preprečiti vojnih eh, hudodelstev. Lahko morda koga prestrašite, vendar le po vojaški intervenciji na terenu se to lahko zgodi. Če želimo, da Evropska unija ukrepa, ukrepa, če želimo preprečiti vojna grozodejstva, potem mora imeti to možnost sicer bo le nadal tisti ki bo to lahko izvajal. hvala. sedaj bom dal, na vrst, dal besedo še zadnjemu govorniku potem pa bo na vrsti gospa visoka predstavnica. Pripričan sem, da vojna hododelstva in hododelstvo zopet človečnost, govori poslanec Polčak. Uh, je nekaj, kar moramo obsoditi. Rad bi poudaril to, kar govori gospod Preda v poročilu preventiva in sodelovanje za to, da se borimo proti tem stvarem. Obstaja tudi pravni vidik, ki bi ga rad izpostavil in to je nekaj univerzalnega glede možnosti tega, da nikoli ne pozabimo na takšna grozodejstva. in da ne bi mogli skriti teh zadejstev. Pomembno je, da ni zastarelosti glede kaznovanja takšnih hododelstev. Ti kriminalci ne smejo imeti nobene varnosti. Moramo zagotoviti, da mednarodna skupnost bo preganjala te ljudi, če ne danes, pa nekoč v prihodnosti. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili razpravo. In sedaj dajem besedo gospodinu Sakri Pestanici v Garini. Hvala, hvala našemu kolegu Kristinu za opravljeno delo, za gled tega poročila. Gospod predsedujoči, navadila sem se že na nočno zasedanje tega plenarnega zasedanja, vendar še vedno se mi zdi običajno, da že, že dve uri zamujamo, tudi jutri bom tu, seveda, vendar. Menim, da bi morda lahko bili časovno bolj učinkoviti na plenarnih zasedanjih. Naše delo za to, da preprečujemo kršitev človekovih pravic, ni le nekaj, kar je povezano z eh, humanostjo in vrednostami, temveč je tudi za strategijo, kajti kršitev človekovih pravic lahko sprožijo nove vojne, lahko sprožijo nove begunske krize v konfliktnih situacijah je sprava po vojni veliko teže, potem je tudi naše delo v postkonfliktni fazi teže. To uniči družbeno tkivo, pride do ran, ki jih težko uh, zacelimo, to lahko traja desetletja. Zato je naša naloga, da preprečujemo hudodelstvo. To je srček vseh naših politik. Strinjam se z vašim poročilom, ki pravi, da se moramo sotočiti na preventivo. V teh tednih smo želeli vzpostaviti boljši sistem zgodnega pozarjanja znotraj Evropske službe za zunanje delovanje, ko gre za vojna hudodelstva. In naš, naše civilne in vojaške enote morajo uh, se mora sodelovati s partnerskimi državami, moramo jih tudi usposabljati, ko gre za človekove pravice. Vaše poročilo ni pozabilo zelo pomembnega elementa, na katerem delamo in sicer na, spolno nasilje, nasilje na podlagi spola. Uh, samo lani smo porabili, smo obravnavali 3,5 milijona žensk otrok, eh, ki so bili, eh, eh, ki so bili zlorabljeni na ta način. Pomagali smo zlasti sircem, ki so bili zlorabljeni zunaj ali znotraj svoje države. Vojna hudodeljstva se dogaja tudi danes in morali se bomo s tem ukvarjati in tudi ukvarjati s posledicami. Pravosodje je edini učinkovit in trajen način za odgovor na takšne kršitve. Nekaznovanost, spodbuja sovraštvo in maščevanje, tako da je pravosodje in pravičnost edini pravi odgovor. Zato želimo vključiti več različnih elementov, kazensko pravosodje, očkodnine, eh, preiskave in institucionalne reforme. Naj eh, dam nekaj primerov, kjer želimo pripečiti nekaznovanost. Recimo v, v seriji delamo na tem, da bi imeli nekakšen neodvisen mehanizem, ki je bil popolnoma operativen in tudi Evropska unija eh, bo prispevala do 1,5 milijona evrov v ta namen. Tudi države članice tu sodelujejo, tudi na njih eh, računam in na vašo podporo, zato da bi imeli še boljšo podporo strani držav članic. V Iraku se, nova, eh, se, se nove deli države osvobajajo od islamske države in tu pozdravljamo uh, prizadevanja uh, regionalne kurdske vlade in jerške vlade za pregon uh, vojnih hododelstev. Poleg Iraka in Sirije naj povem, da smo imeli tudi pri OZN uh, pobudo za to, da bi imeli preiskovalno, um, preiskovalni organ za Burundi in tudi za Kongo. Pozdravljam to, da se zavedate, kako pomembno je naše delo, da vi to priznate, kako pomembno je naše delo za mednarodno kazensko sodišče. Ta je, ključno, ta je ključni element. V letu 2000 smo namenili 37 milijonov uh, kot neposredno podporo temu sodišču. Uh, V soboto je poteklo 15 let, odkar je rimski statut stopil v veljavo in vsta čas je EU zagovarjala univerzalno ratifikacijo tega statuta. Lani je prišlo do krize. Bili smo v stikih s številnimi afriškimi uh, partnericami, ko so Burundi in še nekatere države rekle, da bodo odstopile Rimskega statuta in nekatere so se sedaj premislili in to je zelo pomembno. To je pomembna posledica diplomatskega dela, vendar vemo, da delo še ni končano. Sedaj delamo na tem, kako bi izboljšali eh, univerzalno ratifikacijo Rimskega statuta. Tu gre za zapleteno točko v večsanskem eh, sistemu, ki ga napadajo številni strani Torej, ni dvoma glede tega, da EU podpira večstransko globalno upravljanje, ki temelji na mednarodnih skupinah, na človekovih pravicah in na močnih mednarodnih institucijah. Evropska unija bo še naprej pomemben zanesljiv partner za OZN in za vse tiste, ki uh, verjamejo, da je treba nasilje uh, preganjati in tudi doseči sprave. In tudi računamo na vaš parlament pri tem delu. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Se pričujem za dvorno zamudo, do katere je prišlo. Tako se pač zgodi, da smo prve pol ure se spomnili Simono Vajl in potem so se stvari nekoliko zavlekle, to naša krivda, obljubljam, da bomo res sedaj imeli le pet minut za postopek, potegnite pozornost. Predsednik, hvala, ker ste tudi to izpostavili.